v zvezi z mandatom odbora Krim. Mandat tega odbora naj bi se iztekel 31. marca 2013, ampak konferenca predsednikov je predlagala, da se mandat podaljša do 30. septembra 2013 skladno s pravilom 184. Ali kdo nasprotuje temu priporočilu? Ali kdo nasprotuje temu, da se podaljša mandat odbora Krim? ne, potem je ta predlog sprejet. Do, 31, do 30. septembra prihodnje leto je torej podaljšan mandat odbora Krim. Še zadnja informacija. Kolega Tavareš. Gospod predsedujoči, kar zadeva podaljšanje mandata posebnega odbora za boj proti kriminalu, korupciji in pranju denarja. Sem podpredsednik tega posebnega odbora, Sonja Alfano je predsednica tega odbora. V zvezi s tem bi rad povedal, da bo banka HSBC plačala 2,5 milijarde evrov kazni zaradi pranja denarja mi predlagamo, da bi tudi mi začeli izvajati to vrstne kazni tudi za sekundarna kazniva dejanja, ne samo za prvorazredna kazniva dejanja. In upam, da nam bo uspelo doseči ta cilj. Hvala. Hvala lepa. O vsem tem se bomo poglobljeno lahko pogovorili, kot ste predlagali. In še zadnja zadeva. Še kdo? Kdo želi besedo? Gospa Alfano. Si, grazie, presidente, sono... Hvala, gospod predsedujoči. Sem predsednica tega posebnega odbora. Zahvaljujoč soglasju plenarnega zasedanja se je mandat odbora podaljšal. Hvala lepo vsem kolegicam in kolegom. Rada bi vas obvestila o tem, da sem bila od torka do petka prejšnji teden v Washingtonu, da sem bila v stiku tudi s predstavniki FBI-ja, Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za finance. Ne samo institucije in posamezni organi, ki se borijo proti to vrstnim kaznjivim dejanjem, temveč tudi drugi akterji se soočajo s temi vprašanji. Tudi na tem obisku so pozdravili delo našega odbora. Več kot 20 krat smo zasedali, zato se vam zahvaljujem za zaupanje. Hvala. Hvala lepa, gospa Alfano. No, želimo vam, da bi tudi v prihodnje zelo uspešno delali, sedaj smo vam mandat podaljšali. Včeraj popovdne je predsednik prebral člen oziroma pravilo 187